presegati tistih struktur, ki nam jih nalaga pravo skupnosti in komisija bo vsekakor ostala v okviru, ki ga nalaga pravo skupnosti. Hvala lepa, gospod komisar. Če se smem odzvati kot nekdo, ki prihaja iz nekdanje komunistične države, lahko povem, da mi je to še kako znano in vtis imam, da je to zelo podobno, kot so bile razmere pri nas v Romuniji. No, s tem zaključujem razpravo in eh, predlagam, da preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu, energetska strategija Svetovne banke za države v razvoju. Avtorica vprašanja, gospa Keller, ima besedo in sicer za pet minut. Izvolite. Najlepša hvala. Danes milijarda in pol ljudi živi brez dostopa do električne energije, ampak dostop do energentov, do energije je predpogoj za odpravo revščine, v kateri ti ljudje živijo. Pravica do energije pomeni, da je potrebno zagotoviti univerzalen zanesljiv dostop do energije, pravičen dostop do energije, ki bo presegel razkorak med uh, poseljenimi in manj poseljenimi območji, prav tako mora biti ta dostop eh, cenovno dostopen. Če želimo, da bodo države razvijale eh, trajnosten in vzdržen dostop do energije, eh, potem moramo zagotoviti decentralizirano rabo obnovljivih virov energije. Ampak energija mora biti ne le zanesljivo dostopna, ampak mora upoštevati tudi podnebne spremembe, krčenje gozdov, degradacijo okolja, človekovo zdravje in pa revščino, ki jo tegne povzročati. Teh problemov ne moremo reševati s fosilnimi gorivi. Fosilna goriva imajo katastrofalne posledice na človekovo zdravje, na okolje in podnebje. Podnebna kriza obenem bolj škodi tistim, ki živijo v ekstremni revščini. Fosilna goriva ustvarjajo takšno onesnaženje, ki ogroža tako človekovo zdravje, kako tudi zdravo življenjsko okolje. Ti energenti so dragi in bolj, ko nam zmanjkuje nafte in plina, dražja sta oba ta energenta. Fosilna goriva vzpostavljajo centralizirano, eh, hierarhično in nefleksibilno eh, verigo distribucije energentov. In zato moramo pomagati državam v razvoju, da izstopijo eh, z te destruktivne poti eh, uporabe fosilnih goriv. Le obnoljivi viri energije lahko omogočijo rešitev za te probleme, kajti to so viri, ki nam jih nikoli ne bo zmanjkalo in katerih imajo številne države v razvoju ogromno na voljo, predvsem sončno energijo in veterno energijo. Na lokalni ravni lahko to energijo izkoriščamo na zelo učinkovit način in na ta način tudi opolnomočimo ljudi. Decentralizirana eh, dobava energentov, energije, pomeni, da je ta energija v rokah ljudi, da je demokratična. Kljub temu pa Svetovna banka še naprej v svoji energetski strategiji izpostavlja fosilna goriva. Nedavne povečanje posojil za izkoriščenje fosilnih goriv gre točno v to smer. Investicije eh, v fosilna goriva potekajo tudi preko finančnih posrednikov, ki jih Svetovna banka ne nadzira na zadosten način. Premalo se poroča o tovrstnih investicijah. In eh, banka še naprej inve, eh, financira investicije v elektrarne, na te, v termoelektrarne na premok. Tako ne izgleda prihodnost energije. In energetska politika svetovne banke trpi zaradi pomankanja transparentnosti. In ta problem je treba rešiti z določitvijo jasnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati finančni posredniki, če želijo biti upravičeni do večstranskega financiranja. 40 odstotkov posojil Svetovne banke zasebnemu sektorju gre ravno skozi roke teh finančnih posrednikov in levji delež teh posojil gre ravno v sektor energetike, še posebej v sektor ekstraktivne industrije. Prav tako ni nobenih informacij, ki bi bile na voljo o teh podprojektih, v kateri se investirajo. Zato je zelo težko izslediti, kaj se na koncu vendarle zgodi s temi sredstvi, ki jih posredujejo finančni posredniki. Če pogledamo, kakšna energija se vse šteje za nizko oglično energijo, vidimo tudi velike eh, hidrocentrale, ki uničujejo velike površine narave in tudi Eh, izseljujejo ljudi iz njihovih domov. To ni trajnostno, to ni vzdržno in tudi to, to tudi ni v interesu ljudi in širše družbe. Zajemanje in eh, skladiščenje oglika prav tako ne predstavlja nizkooglične energije, kajti ta CO2 še vedno ostaja. Nihče od nas ne ve, kaj se bo s tem CO2 zgodilo pod zemljo. Nihče od nas ne ve, da bo to, to eh, ostalo pod zemljo mirno za naslednjih, naslednjih več tisoč let. Mislim, da to nikakor ni eh, znanost. Enako velja za jedrsko energijo. Pridobivanje urana povzroča izpuste velikih količin CO2, prav tako nihče ne ve, kaj z jedrskimi odpadki. To ni nizkooglična energija, to ni vzdržna energija. In zato bo skupina zelenih glasovala proti resoluciji, eh, razen če ne bomo zamenjali besede nizkooglični. Vendar pa v tej resoluciji vidimo tudi nekaj pozitivnega, predvsem izpostavitev obnovljivih virov energije za eh, podeželje, prav tako eh, manjša lokalna proizvodnja, eh, prav tako odprava financiranja za velike energetske objekte. Prav tako podpiramo transferje tehnologije, ki pa seveda ne bodo pomenili veliko, če bomo pravice do intelektualne lastnine pustili nespremenjene. Naš končni cilj mora biti ta, da pravice iz intelektualne lastnine usmerimo eh, v to, da bomo zagotovili energijo po dostopnih cenah. To smo obljubili v svojih pogajanjih o podnebju in teh obljub se moramo držati. Gospa Keller, sprejemate modro karto strani gospoda Martina? Seveda. Izvolite, gospod Martin, beseda je vaša. 30 sekund. Hvala lepa. Lahko samo čestitam za to, kar ste dejali. Prav tako se strinjam z vašo analizo, ampak vprašanje je naslednje te probleme poznamo zdaj že več desetletij. In zanima me, glede na to, da se ukvarjate s to tematiko mnogo bolj poglobljeno kot večina nas ostalih, ali je kaj, kar vas navdaja z optimizmom, da to, o čemer zdaj odločamo, dejansko lahko eh, pripomore k temu, da se bo Svetovna banka resnično usmerila v pravo smer. Ja, dejansko o teh vprašanjih razpravljamo že več kot 20 let in resnično upam, da bo Svetovna banka iz te razprave potegnila nek nauk, kajti vsi se strinjamo, da je prihodnost v obnovljivih virih energije. Določeno spremembo smo že zabeležili, eh, nekoliko večji podarek je na obnovljivih virih, ampak ta majhen korak ni dovolj, še vedno je eh, preveč podarka na fosilnih virih eh, energije, prav tako prevelik podarek na hidrocentralah, ki niso obnovljive, ki niso vzdržne za nikogar. Tako da resnično upam, da bo ta parlament lahko podal jasno izjavo, jasno sporočilo, da si želimo takšno energetsko politiko, kakršno tudi sami promoviramo v svetu. In zato upam, da boste odpravili besedo nizko oglična energija, ampak da boste dejansko uporabili besedno zvezo uh, vzdržna energija. Hvala lepa, gospa Keller. Zdaj pa predajam besedo vam, gospod eh, komisar Pibalks. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da sem eh, tudi jaz eh, podal zelo jasno izjavo in v prvi vrsti bi dejal, da je energetska strategija Svetovne banke nekaj, kar pozdravljamo, kajti Svetovna banka igra zelo pomembno vlogo v svetu, še posebej, ko gre za vprašanja razvoja. Mislim, da lahko Brez nadaljnega povemo, da Svetovna banka je vodilna tudi pri oblikovanju javnega mnenja o razvojni strategiji, tako da menim, da moramo ta vprašanja obravnavati kar se da resno. Obenem pa prav tako ne smemo pozabiti določenih elementov, ki so ključnega pomena, ko pripravljamo svoj odgovor na to strategijo. Še vedno namreč obstaja veliko število gospodinstev, ki nima dostopa do nikakršne energije. In res je, 20 let že razpravljamo o tem vprašanju, ampak velike investicije v energetiko ali v dobavo energije je nekaj, kar na stotine milijonom ljudi, še posebej v podsaharski Afriki, Eh, še vedno ni prineslo dostopa do energije, tako da zavedati se moramo najprej obsega tega izziva. Naslednja točka, ki jo moramo upoštevati, je vprašanje rasti. Vsaka od držav v razvoju se sooča z velikanskim porastom popraševanja po energiji. In eh, rast popraševanja mora seveda naleteti na Eh, rast ponudbe. Tudi tu so torej izzivi zelo veliki. In kot tretje, s čim se popolnoma strinjam, kot spokeler, gre za vprašanje vzdržnosti in eh, napovedovanja. Sektor energetike se mora zavedati posledic, ki jih ima na podnebje, na podnebne spremembe. Vemo, da današnji energetski sektor eh, predstavlja največjega izpustnika topogrednih plinov. Prav tako moramo upoštevati cene fosilnih goriv, kajti ne smemo pozabiti, da je izziv, ki ga predstavljajo cene fosilnih eh, goriv, izziv, ki se bo kot največji pokazal še leve prihodnosti. Upam, da kasneje, eh, kot prej, da, torej, da, da se bo to pokazalo eh, kasneje, eh, pa vendarle to moramo upoštevati. Zato pripravljamo zeleno knjigo o usmeritvah evropske energetske politike, kjer smo dali povdarek na obnovljivih virih energije v državah v razvoju kot eh, enem temeljnih eh, stebrov prihodnje evropske razvojne politike, kaj tiče ne bomo stvorili tega pionirskega koraka, bomo le stežka pričakovali, da bomo potem mi lahko prepričali Svetovno banko in druge, da je ravno v obnovljivih virih eh, energije prihodnost in da moramo Eh, svoje investicije sredotočiti v ta sektor. Prepričan sem, da smo sposobni eh, obvladovati investicije v obnovljive, obnovljive vire energije. Eh, to bo zahtevalo nekaj poguma in to tudi dan danes zahteva veliko eh, denarja, ampak vsaka strategija, vsaka energetska strategija zahteva velike investicije in glede na razvoj cen, vsekakor lahko trdim, da morajo biti obnovljivi viri energije v osrčju vsake energetske politike, kjerkoli v svetu. Naše poznavanje obnovljivih eh, energentov dan danes, mislim, da prav tako daje že kar dobra jamstva, da resnično lahko pomagamo tem državam in eh, pripomoremo k pozitivnim spremembam. Prav tako menim, da je še veliko neizkoriščenega potencijala. Hidrocentrale predstavljajo kar veliki ziv z številnih vidikov, ampak eh, okoljska trajnost. Eh, mislim, da vendarle je do določene mere prisotna, analize to kažejo in veliko držav ima velik, velikanski potencial na tem področju. Eh, če si pogledamo določene velike hidrocentrale v svetu, to so resnično velikanske investicije, ampak če bo Evropska unija sposobna in govorili bomo o zeljeni knjigi o evropski razvojni politiki. Eh, če bo torej mm, Evropska unija uspela svojo razvojno politiko voditi v to smer, potem mislim, da bomo imeli še več argumentov na svoji strani, da Svetovno banko prepričamo, da ne dejansko gre v to smer in da naj bo tudi bolj osredotočena na investicije v termocentrale na premog banka, Svetovna banka je določila šest kriterijev za prihodnje energetske investicije. Svetovna banka je torej zelo uh, aktivna pri nadaljnih uh, razpravah. Ja mislim, da je Svetovna banka tu naš adut, uh, naš zaveznik, uh, vsekakor pa mora Evropa izkazati vodilno vlogo na tem področju, na področju energetike za svet v razvoju. Dotaknil bi se uh, tudi vprašanja. EIP-ev 3,1 milijarde evrov sredstva namenjamo državam AKP, e, predvsem investicijski inštrument za države AKP. Skozi ta inštrument e, financiramo podnebne projekte, energetske projekte. In kar zadeva energetske projekte, nimamo niti enega projekta na področju fosilnih goriv. Splošna politika je zelo jasna, gre za financiranje podnebju prijaznih energetskih projektov, ki izkoriščajo eh, vodno, sončno ali vetrno energijo. Kar zadeva naš mandat za države v predpristopni strategiji v eh, okviru sosedske politike in eh, tudi v širši soseščini, tu smo aktivirali dodatne 2 milijardi za leto 2011 12 eh, in 13 za podporo financiranja na področju odpravljanja posledic podnebnih sprememb eh, širom omenjenih regij. V predlogu torej povdarjamo, da morajo lastna pravila Evropske investicijske banke zagotoviti ustrezna določila, da bodo le projekti, ki so ekonomsko, finančno, okoljsko in družbeno vzdržni, tudi deležni podpore v okviru mandata Evropske investicijske banke. Menim torej, da smo določene korake v pravo smer že naredili na ravni EU, mislim pa, da lahko naredimo še več, da zagotovimo resnično vodilno vlogo v svetu in da tudi na ta način odgovorimo na strategijo Svetovne banke na področju energetike. Thank you, Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa v imenu političnih skupin najprej za Evropsko ljudsko stranko dajem besedo gospodu Svensenu za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Tema, o kateri govorimo, je zares aktualna in nujna. Projekt glede fosilnih goriv je izredno pomemben. Tako kot je rekel gospod komisar, Svetovna banka je razvila pomembno strategijo za energijo oziroma energetiko. O tem ni dvoma. Ne gre tukaj le za počasno ukinjanje eh, fosilnih goriv, ki veliko onesnažujejo, ampak gre za to, da moramo čim prej začeti se ozirati po novih verih energije in pomagati eh, predvsem eh, državam v razvoju v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Komisar je spregovoril o izpustnih eh, plenih, eh, ki onesnažujejo tudi domove posameznih eh, družin. Pred kratkim je zaradi tega bilo prizadetih dva milijona ljudi. Če pa si želimo um, izogniti uporabom pesticidov, uz, izogniti uporabi uh, premoga pri iz, e, pridobivanju energije, če je to naš cilj, potem moramo najti alternativne vire. Konkretno je treba um, delovati in se osredotočiti na alternativne vire, na sončno in vetrno energijo. To mora biti naš cilj. Evropska unija ne more zaostajati na tem področju, ampak mora voditi pred konkurenti za to, da se čim prej ukine uporaba fosilnih goriv, ki smo jo že prepovedali pri nas doma. Najlepše hvala in sedaj v skupin, za skupino SND gospod Arsenis. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Komisar P. Balks, v prvi vrsti želim uh, čestitati um, pripravljalki vprašanja za odlično opravljeno delo. Uh, ta v to vprašanje jasno kaže, eh, kako netrajnostna je strategija Svetovne banke. Jasno je, da obstajajo projekti, ki so zelo veliki in nisno trajnostni. Vendar pa se je ravno za eh, neobnovljive vire energije povečalo financiranje za več kot 300 odstotkov. To pomeni, da so se nadaljevale investicije za uporabo fosilnih goriv. Eh, Svetovna banka ne dela okoljskih študij eh, glede vpliva projektov, ki jih sama financira. Razpravljamo o financiranju različnih projektov, ki pravzaprav predvidevajo eh, neustrezno uporabo energentov za pridobivanje električne energije. Free power consent. Tukaj eh, banka ne uporablja analize celotnega ciklusa eh, Eh, projektov, kar bi morala narediti. Zaradi tega upam, da bo to vprašanje poslalo jasno sporočilo eh, in da bo vplivalo na ukrepe ki in reforme v sami banki. Najlepše hvala. Naslednji govornik je gospod Grns v imenu skupine ALDE. Dve minuti. Gospod eh, predsedujoči, Svetovna banka ima mandat v okviru katerega mora zmanjševati revščino v državah v razvoju. Ne glede na to, eh, kateri projekt podpre, mora uporabiti isti pristop. Eh, ne glede na to, ali gre za izobraževanje, dostop do vode, okoljske projekte, elektriko ali karkoli drugega. Vedno se mora držati svoje osnovne misije, to pa je boj proti revščini revščini. To je glavna naloga, eh, ki smo jo zastavili Svetovni banki. Sedaj pa razpravljamo o problemih eh, pri financiranju um, ehm, visokoogličnih in naftnih projektov. Naj pri tem dodam, da je treba upoštevati kriterije ocenjevanja že na začetku. Točno moramo vedeti, kaj ocenjujemo eh, in kriterije je treba takoj eh, vzpostaviti, takoj, ko se napove projekt. Potem je pa tukaj še politični dialog med Svetovno banko in partnerji, ki se mora osredotočiti na upravno, eh, politično in gospodarstvo gospodarsko upravljanje v državah, ki si izposojajo denar. E, prav gotovo pa. In tukaj bi se rad zahvalil e, komisarju Pibalksu, ki se je že odzval na eno od e, vprašanj gospoda, gospe Kellerjeve. Evropska, oziroma investicijska banka mora upoštevati komentarje, ki sem jih že podal in dejansko tudi upam, da bo svetovna banka eh, upoštevala kot svoje prioritete tudi prioritete EIB, eh, kajti 27 držav članic Evropske unije je ravno, so ravno tako članice Svetovne banke in res je, da ne moremo uh, vplivati na politike znotraj Svetovne banke, lahko pa to naredimo, če se uskladimo in začnemo z razpravo, ki lahko temeli na vprašanju, ki ga je zastavila gospa Keller. Najlepše hvala. Naslednji Poslednja go, govornica je gospa Marisa Matijas, dve minuti in pol imate na voljo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Sprva bi želela opozoriti, da visoko cenimo delo, ki ga je opravila kolegica in ji izražamo o podporo vsem, kar je povedala. Mislim, da je treba iti v to smer. Obstaja ogromno dokumentov, o katerih zelo redko razpravljamo. In o tem je treba razpravljati. To so uh, rezolucije parlamenta, naprimer obstaja uh, rezolucija parlamenta, ki pravi, da so programi Svetovne, Evrop, Svetovne investicijske banke eh, neustrezni na okoljski varni ravni In eh, treba je spremeniti strategijo Svetovne banke za leto 2011. Na energetskem področju se lahko konkretno borimo proti revščini. Zato pozivamo Svetovno banko, da uh, se odloči za razvojni pristop, ki bo omogočil tudi preprečevanje podnebnih sprememb. Uh, ravno tako smo že opozorili, da pri obstoječih eh, posojilih na svetovni ravni eh, prevladujejo eh, energetski projekti za fosilna goriva. Moramo torej to prevlado spremeniti in do leta 2015 postopoma spremeniti prioritete. In potrebujemo pa seveda mnoge izjave, ki so seveda že podane na to temo. Eh, govorimo o eh, projektih eh, manjše vrednosti na lokalni ravni in o podnebnih spremembah. V vsakem primeru podpiram vse, kar je bilo do sedaj rečeno. In, podpiram vse izjave Evropskega parlamenta na to temo, ne smemo pa enostavno ostati na lepih izjavah in dobrih namenih. Moramo uh, se zavedati, da tisti, ki plača več, odloča na mesto vseh drugih oziroma v njihovem imenu. Zaradi tega želimo v Svetovni banki pravo svetovno strategijo, ki bo svetovno usklajevana pod nadzorom Združenih narodov. Oprostite, če sem nekoliko uh, predolga, ampak eh, razvoj uh, za naslednje generacije mora temeljiti na enakih kriterijih za vse državljane tega sveta. To je prava demokracija. E, in sedaj gospod Hans Peter Martin. Hvala, gospod predsedujoči. V 70-ih letih oziroma v začetku 80-ih let smo bili ekološko slepi oziroma to je bila Svetovna banka. In takrat eh, smo slišali podobne govore in verjetno tudi podobne obljube, ki jih je dala Svetovna banka. Zdaj ne bi se zgodila reforma, nekaj desetletij kasneje ne bi se to zgodilo zaradi različnih razlogov. Nedavno sem bil v številnih razvoj, državah, razvoju, kot jih poimenujemo, in radebe, razmere so bile neuzdržne. Ko sem videl te projekte, kje so pravzaprav te uh, sončne energije oziroma uh, sončne elektrarne v tropih, kaj je tukaj uh, z določenimi amazonskimi pragozdobi, recimo tudi v Vietnamu, kje so potem te uh, sončne celice, kaj je s Kenijo. Nič se tukaj ne dogaja, popolnoma nič. Samo se to se dogaja, da na evropski ravni govorimo o, o določenih sistemih, ki ne bi jih eh, ustrezno kopirali. Imamo seveda nekaj pomembnih interesov, eh, ki smo pravzaprav jim tukaj dali določene mehanizme, ampak nič se ni pravzaprav spremenilo in potem se čudimo ko države eh, tretjega sveta so popolnoma obupane. Ne želim živeti v ZDA, v Karibih, ne želim iti v Martinik. To s... nam je čudno. In eh, ljudje iz Magreba želijo iti eh, k nam. In eh, to je dejstvo. Potrebujemo radikalizacijo. Gre za milijone in milijone ljudi, ne razumeti jih moramo, ko pravijo, da jim je dovolj. Vsi tisti, ki sedaj prebirajo osnutek rezolucije Evropskega parlamenta, morajo tudi oziroma lahko rečejo, da to sploh ni možno. Mislim, da moramo biti tukaj veliko bolj glasni, veliko bolj jasno sporočilo moramo posredovati svetovni banki, pritisniti moramo na njo. Kar ne na zadnje imamo številne odbore, skupščino AKP-ja, razvojni odbor, ampak to so zgolj prazne besede. Tudi To je zelo pomembno tudi v luči razprav iz 70-ih let in to je pravzaprav zelo boleče. Eh, Najlepša hvala. S tem bom uh, končal z eh, predstavniki političnih skupin in prehajamo na druge govornike. Prva, uh, prvi je gospod, gospod Filip Kačmarek, dve minuti. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, mislim, da ni treba nikogar prepričevati, kako pomembno je vprašanje energije za države v razvoju. Pogosto sem bil eh, priča presenečenju ljudem nad cenami elektrike v Afriki. Prav tako mislim, da vsi vemo, da je vprašanje energetike zelo pomembno vprašanje za države v razvoju. Naša skupina LS je dala kar nekaj predlogov za ločeno glasovanje pri tej resoluciji, kajti v nekaterih eh, točkah je ta resolucija prekritična do Svetovne banke. Nisem namreč mnenja, da bi lahko eh, banko opozarjali na to, katere oblike energije Evropska unija smatra za čiste, katere pa za ekološko sporne. Jedrska energija je naprimer v državah eh, Evropske unije zelo razširjena, države članice, ki so odvisne od plina ali od energije premoga so na nek način celo sankcionirane, ker morajo zaradi emisij kriti zelo visoke stroške. Zato moramo biti previdni, eh, kako zunanjim akterjem izkazovati naše strinje ali ne strinje, glede tega, katere projekte naj podprejo. Strinjamo se, da je potrebno podpriti lokalne eh, projekte, nizkoemisijske projekte, projekte, ki zagotavljajo Eh, raznorodno izkoriščanje energentov in eh, predvsem je pomembno tudi, da se izboljša energetska učinkovitost. Ampak vse čas moramo imeti pred očmi temeljni cilj, namreč kako naj dostop do energije eh, ljudem pomaga pri tem, da se otresejo revščine. Na en mah je treba omogočiti razvoj, zmanjšati emisije, upoštevati okoljske standarde v novih energetskih okoliščinah in Svetovna banka se ni sme bati tega izziva in vem, da komisar Pibalks izvaja velik eh, pritisk mm, v to smer v državah v razvoju. Vem, da v zeleni knjigi o tem tudi govorimo in eh, tako se strinjam, da bi morala Svetovna banka to strategijo podpreti. Hvala. Davko Ventul, eh, domni Šarej, deputata Silvija Adriana Cikov. Silvija Adriana Tikao kot eh, naslednja govornica. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. 1,4 milijarde ljudi danes nima dostopa do elektrike, 85 odstotkov njih na podeželju. Kar zdeva dostop do energije, so cilji tisočletja glede odpravljanja revščine do leta 2015 eh, nedosegljivi. Če pa bi ta cilj eh, dosegli, se treba zavedati, da približno 400 milijonov ljudi potrebuje dostop do elektrike in milijarda ljudi potrebuje dostop eh, do čiste vode tudi za pripravo hrane. In to bi zahtevalo 40 eh, milijard ljudi dolarjev investicij vsako leto, torej ni cela šest odstotka globalnega BDP. Dostop do električne energije je eden najpomembnejših ciljev za države v razvoju. Med omejitvami eh, za elektrifikacijo je več eh, dejavnikov. Eno je strošek, predvsem na podeželju, potem pomankanje eh, sredstev, pomankanja sposobnost za razvoj tovrstnih projektov, kakor tudi premajhna premajhne kapacitete za proizvodnjo energije. Na podeželju je treba zagotavljati ne le vso potrebno energijo, pa tudi takšen proces proizvodnje energije, ki bo zagotavljal delovna mesta in družbeni razvoj. 11. februarja 2011 je poročilo Svetovne banke izkazalo, da je lokalna proizvodnja energije po dostopnih cenah na dolgi rok izvedljiva in eh, rentabilna. Na ta način mislim, da bomo lahko uspešno izboljšali energetsko eh, samozadostnost Indije. Na ta način bomo tudi uspešno zmanjšali eh, fluktuacije v cenah nafte. Po mojem mnenju mora Svetovna banka podpirati takšne projekte, katerih namen je izboljšanje energetske učinkovitosti, prav tako projekte eh, ki spodbujajo lokalno proizvodnjo energije in pa tudi povezljivost med različnimi energetskimi sistemi. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Najlepša hvala, gospa Tikau. E, naslednji govornik. Sprva naj se zahvalim e, pripravljalki vprašanja za e, zelo aktualno temo, ki jo je izpostavila. Energetska revščina je eh, velik problem, ki ne izginja in seveda to je eh, povezano z izboljšanjem življenskega standarda eh, v državah v razvoju. Brez tega, brez energije namreč ni gospodarskega in družbenega razvoja to je glavni problem eh, pri gospodarskem razvoju teh držav, ki jih pravzaprav ohranja v revščini. Približno 1,5 milijarde ljudi nima dostopa do elektrike in približno 2,5 eh, milijarde ljudi eh, po svetu uporablja fosilna eh, goriva. V skladu z eh, Svetovno zdravstveno organizacijo približno 2 eh, milijona ljudi na leto umre zaradi porabe takih goriv. Prav gotovo potrebujemo oprijemljive rezultate in fosilni goriva goriva prav gotovo še naprej vodijo pred uporabo obnovljivih verov energije. E, tukaj mislim na elektrarne, na premog, e, zaradi katerih so države v razvoju glavni onesnaževalci. E, G20 sicer podpira prekinitev uporabe eh, fosilnih goriv po letu 2015. To je vse lepo in prav, moramo pa okrepiti nadzor in spremljanje za to, da eh, projekti dejansko eh, pripomorejo k izboljšavi življenskega standarda. Najlepše hvala. Drage kolegice in kolegi, počasi se približujemo koncu današnjega zasedanja. In sedaj prekajamo na postopek CashDI ali eh, pritegnite pozornost, gospod Rubik, eno minuto imate na voljo. Hvala. Gospod predsedujoči, prisrčno bi se rad zahvalil gospodu Bibelsu, je nekdani komisar za energetiko in ve, zakaj nam ni uspelo. To je seveda povezano tudi z razvojnim sodelovanjem. Tukaj bi morali storiti še zelo veliko, zagotoviti bi morali tehnično pomoč. Evropska unija mora v Svetovno banko ne zgolj prispevati, ampak biti pomemben akter, kar pomeni, da mora imeti bolj okrepljeno vlogo. To je nujno tudi za evropske institucije. Če naj bi to naredili, je tukaj potrebno potreben res pomemben izziv, ki ga moramo obvladati. Namreč, kaj lahko naredimo z razvojno pomočjo, koliko spodbujamo majhna, srednje velika podjetja, družinska podjetja, tudi na področju energije. Ne na zadnje, številna majhna podjetja eh, so tista, ki lahko zagotovijo obseg eh, gospodarstva, ekonomijo obsega in lahko zagotovijo ustrezen donos. Primerno vprašanje pa je tudi evrčevanje oziroma skladiščenje energije. To bo bistveno, ko bomo poskrbeli za razvojno sodelovanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Eh, John Kelly bo sedaj dobil besedo eno minuto. Lahko bi rekli, da tisti, ki smo danes še ostali tako pozno, uh, verjetno uh, se eh, napajamo z neko sončno energijo, mogoče celo božjo energijo. Zanimivo razpravo smo imeli, to je vedno kontroverzno vprašanje. Komisar je verjetno bolje uravnotežil argumente glede tega, kam gremo in kaj je treba narediti v prihodnje je pa treba še tukaj par stvari izpostaviti. Uh, imamo države v razvoju in razvit svet. Eh, če imajo eh, države v razvoju dostop do energentov, jih bodo uporabili. Vprašanje je, ali jih bomo pri tem financirali ali ne. Res je, da se moramo zauzemati za obnovljive vire energije. Mislim, da je to prav. Eh, gospod Martin ima prav. Moramo Svetovno banko pripraviti do tega, da bo financirala več projektov obnovljive energije, kot je to počela do sedaj. Najlepše hvala. Eh, hvala lepa. In ne nazadnje bom dal besedo gospodu Pibalksu, torej gospod komisar, izvolite. Uh, well, Mislim, da je ta razprava zelo pomembna, ne glede na to, kako pozno po noči poteka. Energetska strategija Svetovne banke je po mojem mnenju priložnost priložnost, da se odzovemo na izzive na energetskem področju. Če pogledate, kaj pravi Mednarodna agencija za energijo o energetski revščini, o obnovilih virih energije, gre prav gotovo za ogromne izzive, ampak Svetovna banka pod našim vodstvom lahko izvede potrebne spremembe. Eh, pred nekaj leti smo si postavili vire za uporabo obnovljivih virov energije, cilje. E, takrat se je to zdelo zelo e, težko dosegljivo, danes pa se zdi, da smo e, že veliko naredili. Včasih je treba biti pogumen in vnaprej predvideti prave izzive. Eh, Svetovna banka je zelo odprta. V Washingtonu se pripravlja vrh na to temo, kjer lahko podamo svoj prispevek. Svetovna banka je pripravljena sprejeti nove ideje in če smo dovolj pogumni, potem bo pogumnejša tudi Svetovna banka. Pomembno je, da se tega lotimo z iskrenimi nameni in zelo ambiciozno, kajti vemo, da je mnogo ljudi, ki želijo zmanjšati pomembnost vsega tega. Vprašanje je, kako in kje začeti. Mislim, da je treba začeti pri dostopu do energije. Dostop do energije ne pomeni le, da je energija dostopna, ampak da je tudi trajnostna in učinkovita. Če pogledate trende v državah, s katerimi sodelujemo, potem boste videli, za kako uh, velike projekte gre. Eh, spremenila se je, se spremenil se je celoten vzorec uh, in tudi stroškovno učinkovitost je treba vključiti v to strategijo. Imamo uh, poseben mehanizem za financiranje energetike, približno 200 milijonov evrov je v njem. Ne moremo veliko s tem narediti, ampak uh, lahko začnemo pripravljati zagotavljati kredite za teren in mislim, da Evropa lahko vodi na tem področju z zmogljivostmi Svetovne banke, pa lahko dejansko nekaj naredimo, ne le glede um, varnosti, ampak da tudi prispevamo v boju proti podnebnim spremembam. Najlepše hvala, gospod komisar Pibajks. In na koncu nadaljeval bom v mačarščini.